funkcije poslanca v Evropskem parlamentu. Imam še eh, eno sporočilo v skladu s sedmim členom eh, kodeksa o obnašanju. Sem 25. Eh, novembra 2014 odločila, da bo Jean-Marie Cavada član ustreznega odbora. On bo nadomestil gospoda Franciska Sosa Wagner. In potem pa še tretje sporočilo. Eh, dobila sem eh, predlog skupine Alde za imenovanja v odbore in delegacije. Seznam teh imenovanj bo objavljen v zapisniku te seje. Če do odobritve